veliko gro, z veliko, številnimi grožnjami se soočamo. Masovne migracije, islamizacija in terorizem. Do vsega tega prihaja zaradi masovnega preseljevanja poslušamo o zelo glasni evropski skupni zunanji in varnostni politiki ter varnostni in obramni politiki, ampak tveganja zdaj niso nič manjša. Države smo prav nasprotno prikrajšali njihove suverenosti, Evropa pa ni izvedla nobenih nujnih ukrepov. Sodelovanje res da potrebujemo, vendar gre za to, da si države članice posredujo informacije to je tisto, kar je učinkovito pri boju proti številnim grožnjam, s katerimi se soočajo in ki sem jih že naštel. Naša priporočila so zato jasna. Ne potrebujemo dodatnih evropskih politik na tem področju, ne potrebujemo sodelovanja s Turčijo, potrebujemo posodelovanje s tesnimi partnerji kot sta Rusija in ZDA. Gospod Weimers, ena minuta, EKR. hvala, gospa predsedujoča. Ko sem prišel v Bruselj pred približno petimi leti, sem imel precej jasno sliko o tem, kakšna bi morala biti naša skupna zunanja in varnostna politika. Gre za sodelovanje med državami, kjer lahko izvajamo skupne intervencije, ampak pri nekaterih državah pa imamo svojo lastno zunanjo politiko. Potem pa sem hitro spoznal, da se deluje proti temu konceptu, da eh, si številni želijo več vojaške moči. Na delu so bile federalistične sile, več politike so želeli prenesti v Bruselj in na številnih področjih se je potem to tudi zgodilo. Pred kratkim smo sprejeli resolucijo o podobnem vprašanju, zdaj beremo o odločanju s kvalificirano večino, ampak mislim, da manjka podlaga za vse to. Gospod Piv iz vrst samostojnih poslancev, ki ga ni v dvorani. Gospod Milan Mon. Prejšnjega govorca ni v dvorani, tako da se na vrsti živi. Hvala za besedo, gospa predsedojoča. Evropska unija je politični projekt, ki temelji na vladavini prava. In ta projekt smo začeli tudi zato, da bi se borili proti skrajnejšem. V Evropski uniji ni prostora za tiste, ki ne spoštujejo vladavine prava. Poleg tega tudi ni prostora za tiste, ki bežijo pred pravno državo. In seveda treba tudi povedati, da so sodišča edina prava mesta, kjer se lahko lotimo reševanja teh vprašanj. Potem pa še multilateralizem. Seveda Evropska unija mora biti mednarodni akter, tako da bo lahko branila svoje vrednote in svoje interese. Je pa res, da smo v zadnjem času ogromno tudi izgubili na svojem ogledu. Rad bi se zahvalil obema poročevalcema za pripravo temeljitih poročil. Sam mislim, da je treba še bolj okrepiti obrambo, ki je če dalje bolj pomembna za prihodnost Evropske unije. In tudi tukaj smo dosegli kar nekaj napredka. Hvala lepa. Gospod Mikser, minuta in pol. Hvala lepa. Uh, govoril bom o skupni varnostni in obramni politiki. Zdi se, da je še vedno nekaj kolegov, ki se ne pogovarjajo radi o obrambi in Evropski uniji v istem stavku. Mislim, da obstajata dva tabora kritikov. Prvi so tisti, ki iskreno verjamejo, da se lahko vsi konflikti na svetu razrešijo brez kakršnekoli uporabe sile. Drugi poleg tega ustrajajo, da bi morali vse vojaške operacije prepustiti NATO. V prvo kategorijo ne verjamem. Kar se tiče drugega tabora, ki se mi zdi uh, malce bolj smiselen, se bojim, da včasih moramo delovati sami in zato moramo imeti tudi ustrezne načine. V tej dvorani sem slišal kolege obžalovati, da ima naša unija omejeno ulogo pri reševanju konfliktov in kriz po svetu, da nimamo dovolj eh, velike uloge, naše ambicije pa so visoke. Če želimo izpolniti svoje ambicije, moramo zato imeti tudi ustrezne zmogljivosti, ki pa niso za ston, prav tako ne poceni. Če si torej želimo, da naše besede ne bodo zvenele prazno, moramo za to poskrbeti tudi z ustreznimi sredstvi. Gospod Avštrevičius iz skupine Renew, ena minuta. Gospod visoki predstavnik, kolegi, obema poročevalcema se zahvaljujem za izvrstno delo, ki sta ga opravila. Eh, skupno varnostno in obramno politiko je treba podpreti z razumevanjem skupnih izzivov in skupnimi ukrepi. Če želimo zagotoviti interoperabilnost naših obramnih in varnostnih zmogljivosti, se moramo pripraviti tudi na izzive, ki se dogajajo blizu naših meja. Politika o južnem in vzhodnem sosedstvu mora združevati finančno varnost in obramno razsežnost. Čas je za partnerstva, ki bodo temeljila na ukrepih, v ukrepanju z našimi sosedi. Seznam takšnih partnerjev mm, se nevarno krajša in zato si zaslužijo ustrezen status v naših evropskih politikah. Gospodarski interesi ne bi smeli nadvladati naših varnostnih pomislekov. Zavajoče je misliti, da so projekti, kot je Nord Stream 2, koristni za, našo, za naše gospodarstvo. S tem koristimo le ruskim geopolitičnim interesom in podpiramo njihovo destruktivno ravnanje v Libiji in Siriji. Gospa Zovko, ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča. Naša nova komisija si prizadeva biti geopolitična in izvajati našo zunanjo politiko, ki bi imela svetovni učinek. In zato je razprava o obeh poročilih izvrstna priložnost, da razmislimo o stališču parlamenta v zvezi z obema politikama. Čestitam gospodu McAllisterju in gospodu Donžonu za izvrstna poročila, izvrstni poročili, ki ste jih pripravila. Evropski parlament jasno priznava in poudarja, da nobena evropska država ni zmožna sama se odzvati na varnostne izzive, s katerimi se soočamo. Ključno vprašanje za me je evropski odnos z državami Zahodnega Balkana. Cilji naše skupne izunanje varnostne politike morajo biti te države privesti do eh, spoštovanja meril, ki jih imamo tudi mi. Operacija oziroma misija Alteja v Bosni in Hercegovini je prva evropska misija, ki deluje dobro na naši celini. Ljudje priznavajo stabilnost na evropski celini kot celoti. Treba je izkazati podporo regijam, ki imajo evropsko perspektivo in tako bi morali okrepiti eh, eh, prizadevanja parlamenta v teh razsežnostih. Parlament potrebuje boljši nadzor in močnejšo vlogo pri usmerjanju programov na tem področju. Kolegi v naši soseski na Zahodnem Balkanu sodijo Evropsko unijo. Gre za vprašanje varnosti in čas je, da vse institucije to spoznajo in nadaljujejo s širitveno politiko. Hvala lepa. Joachim. Šuster, ki lahko govori malce dlje. Izvolite. 30 sekund dlje imate na voljo. Gospa predsedojoča, mislim, da ni dvoma, da potrebujemo poglobitev skupnega sodelovanja na področju skupne zunanje in varnostne politike. V času Trumpa so ZDA postale nezanesljiv partner, Rusija izvaja vojaške operacije kot nekaj običajnega za zagotavljanje svojih interesov, številni konflikti v naši soseščini pa so se že pričeli izvajati vojaško. Ampak vprašanje je tudi, kako bo potekalo poglobljeno sodelovanje. Sploh ne morem namreč razumeti, zakaj bi poglobitev sodelovanja morali pospremiti z bistveno večjim oboroževanjem. Prvič, vojaški odhodki so tako ali tako eh, ustrezni. In če bi bilo sodelovanje učinkovitejše, zakaj potrebujemo še tu več denarja kot danes za oboroževanje? In tretjič, trenutni konflikti se ne bodo rešili, eh, ne z, več, eh, se ne bodo rešili z več oboroževanja. Potrebujemo tesnejšo politiko na tem področju, ki bo omejila oboroževanje in ki bo omejila tudi izvoz orožja v znatni meri. Hvala lepa. Hvala lepa. Ilijan Kjučuk za minuto. Izvolite. Hvala. Gospa predsedujoča, gospod Borel, zahvaljujem se poročevalcema, gospodu Nažavna in gospodu Makelisterju za celoviti poročili. Multilateralni red se spremenja. Pod vprašaj ga postavljajo različni konflikti, hibridno vojskovanje in terorizem. Enačba je kompleksna, Evropska unija pa želi zaščititi državljane, demokracijo, pravno državo, spoštovanje človekovih pravic in tudi sodelovanje na mednarodni ravni. Bližnji vzhod gori, Afrika je ogrožena in naši sosedje na jugu in vzhodu potrebujejo našo pomoč, zato ker dogodki tam vplivajo na nas. Evropska unija mora revidirati in okrepiti sosedsko politiko, tako da bodo podpirali suverenost in ozemeljsko celovitost teh držav. Prav tako moramo bolj sodelovati s temi državami. Evropska unija potrebuje tudi verodostojno širitveno strategijo na Zahodnem Balkanu. Širitev je in tudi še vedno bo eno najboljših zunanje političnih orodij. Obljub se moramo držati in evropska perspektiva za Zahodni Balkan mora ostati pri življenju. Hvala, gospod Kobilius, za minuto ELS. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Najprej hvala kolegoma za odlični poročili. Potem pa trije komentarji. Prvič. Prvi cilj zunanje in varnostne politike bi moral biti jasen. Mirna in uspešna Evropa zato potrebujemo širitev zato lahko to vodi tudi do uspeha v Ukrajini v Ukrajini lahko pomagamo da se izvije ruskega primeža izvije iz ruskega primeža zdaj pa kar zadeva zonanje politična vprašanja strateška avtonomija je pomembna poskrbiti moramo da bo zaživela tudi v realnosti in na koncu še strateška avtonomija NATO predlagam, da smo bolj jasni. NATO potrebujemo in ameriško jedrsko odvračilno orožje. To je jasno, ampak svet je bolj nestabilen, zato potrebujemo tudi mi svoje diplomatske in vojaške sile, zato da bomo lahko stabilizirali svojo regijo. Hvala, gospod Glucksmann, za minuto. Izvolite, hvala lepa, hvala obema poročevalcema. V 90-ih smo govorili o koncu zgodovine, o globalizaciji in tako naprej. No, te zgodbe je konec. Danes se moramo odločiti. Odločiti, ali bomo ostali večni najstniki, ki govorijo in govorijo in ob vsaki krizi tečejo v roke očeta Amerike, ali pa bomo odrasli če želimo odrasti, če želimo biti strateško avtonomni, če želimo biti neodvisni, če želimo dejansko imeti vpliv v tem nevarnem svetu, moramo imeti dovolj virov in sredstev za evropsko obrambo. Kaj ti? Zadeve trenutno niso vzdržne. Ne moramo dopustiti, da v Sahelu umirajo francoski soldati oziroma vojaki. Po drugi strani pa nekatere države ravnajo kot da je konec zgodovine še vedno resničen in pravi pogled na svet. Hvala poročevalcema. Hvala lepa. Gospod Mandl je naslednji. Hvala, hvala, gospod predsedujoča. Kolegice in kolegi, glasoval bom za obe poročili. Hvala Arnoju Tomžonu in gospodu McAllisterju. Poročili ste odlični, Hvala zlasti za to, da ste zapisala, da se je varnostno stanje v Evropi dramatično poslabšalo. To mora biti spodbuda za nas in za komisijo, da ukrepamo, pa tudi za svet. Zato potrebujemo novo evropsko pogodbo. Lizbonska pogodba je zastarela, ni več kos izzivom današnjega sveta. Potrebujemo Evropo, ki bo močneja, močnejša na vzven in svobodnejša na vznoter. V novi pogodbi mora biti tudi zapisano, da načelo soglasja na področju zunanje političnih vprašanj v svetu črtamo. Najšla, najslabša odločitev pogosto v življenju je, če se ne odločimo. In Evropa mora biti sposobna sprejeti odločitev in odločitve. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi si prizadevali za to, še posebej na področju varnostne in obramne politike, dragi visoko predstavnik, moramo ukrepati, kako je zapisano tudi v pismu, ki vam ga je poslala predsednica komisije. Zdaj pa gospod Andrew Lakis, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Veliko je sovraštva in nestabilnosti v naši regiji, zato je zelo pomembno, da imamo skupno zunanjo in varnostno politiko, pa tudi obramno politiko, seveda. Nažalost, še nismo tako daleč in to vpliva na določene države članice. Nekatere države članice dopuščajo, da o pomembnih političnih vprašanjih odločajo ljudje kot sta Trump in Erdogan. Nekateri pač ne razumejo, kako je, če živiš s sosedo, ki ne spoštuje mednarodnega prava. Grčija, na primer, veliko denarja porabi za obrambo zato trpijo zdravstvo in izobraževanje na primer nekatere manjše države ne morejo prevzeti vse odgovornosti in vseh stroškov za to grožnjo kaj moramo storiti pokazati moramo solidarnost in ravnati moramo neodvisno. Evropa mora biti neodvisna, zagotoviti moramo svoje vojaške strukture in zdi se mi, da je to edini način um, nadaljevanja. Gospod Peter, si izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoča, gospod Borel, poslanke in poslanci. Hvala poročevalcema za odlični poročili. Obravnavamo zelo aktualna vprašanja. Multilateralni globalni red je ogrožen. Preučiti moramo NATO, kajti vidimo, da se sporozumi na mednarodni ravni kr kršijo. Potrebujemo multilateralni svetovni red, zato da zagotovimo stabilnost. Evropa potrebuje vojaške zmogljivosti, ki jih je mogoče mobilizirati hitro in avtonomno. Evropa mora biti strateško avtonomna na obramnem področju tega cilja zaenkrat še nismo dosegli in pozivam države članice, da storijo vse, kar lahko, da bomo do konca tega mandata imeli učinkovito skupno obramno politiko, kajti maja 2018 je veliko milijonov državljalo na volitvah glasovalo za skupno obramno politiko. Gospod Olekas, hvala, hvala lepa obema poročevalcema za dobro opravljeno delo. Če bi Evropska unija res želela biti vplivna na svetu, moramo okrepiti diplomatske in ekonomske aktivnosti. Ampak to ni dovolj. V soseščini imamo nepredvidljive režime v siriji v iraku iranu in tudi v rusiji okrepiti moramo svojo odpornost in okrepiti moramo svoje zmogljivosti avtoritarni režimi razumejo samo dialog z vplivnimi partnerji če želimo biti avtonomen in vpliven akter moramo imeti dovolj virov zato da okrepimo svoje zmogljivosti zato pa potrebujemo denar 2 odstotka BDP namenjena za obrambo bi moral biti naš cilj. Hvala, gospa Bočkor, izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospa predsedujoča. Čestitam poročevalcema. Evropska unija je pomembna in Madžarska podpira neodvisnost Ukrajine zato da bi v tej državi čimprej zavladal mir. Format iz Normandije je prispeval k temu, da se je proces spet začel. Prišlo je tudi do izmenjave zapornikov. Upam, da se bo ta proces kmalo zaključil. V državi je veliko napetosti. Prejšnja vlada je izvajala nacionalistično politiko, pravice manjšin so bile omejene in Ukrajinski predsednik je pozval ljudi, da sodelujejo med seboj, to je pozitiven signal in upam, da se bo to poznalo tudi v njihovi zakonodaji. Evropska unija mora odigrati aktivno vlogo pri doseganju miru v soseščini, seveda pa moramo pozvati tudi k temu, da se spoštujejo pravice manjšin. Hvala, gospod Bilčik, za minuto. Izvolite. Hvala, hvala lepa, gospod predsedujoča gospod visoki predstavnik. Hvala obema poročevalcema za odlično uravnoteženi poročili. Zdaj pa nekaj komentarja o skupni zunanji in varnostni politiki. Mislim, da je dobro, da ima poročevalec horizontalni pristop. Okrepiti moramo institucije, če želimo braniti multilateralizem. Spoštovanje mednarodnega prava in evropski strateški interesi so ključnega pomena po svetu. Prav posebej pa moramo ostati zavezani evropski soseščini. Soseščina, kolegice in kolegi, je v bistvu mesto za testiranje naše politike. Evropa mora biti uspešna na Zahodnem Balkanu, ne Rusi ali Kitajci. Evropski parlament lahko prispeva k reševanju kriz v soseščini, ampak Evropski parlament ne bo uspel sam, gospod visoki predstavnik. Stopiti moramo skupaj s komisijo in državami članicami, zato da bomo zagotovili konkretne in otepljive rezultate, zato da bo na Zahodnem Balkanu zaživela evropska perspektiva mi moramo pokazati dvomljivcem, da se motijo, ko pravijo, da Evropa nima uloge. Hvala, hvala lepa, da ste se držali časa za govor. Zdaj pa gospod Vandalen za eno minuto v imenu LS. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Nizozemska in večina drugih držav članic trenutno organizira svojo obrambo v okviru NATO. To se mi zdi prav to je forum za sodelovanje nacionalni parlamenti odločajo o tem ali bodo njihovi možje in žene šli v nevarnost moja država bo kmalo dosegla 2 odstotka porabe za obrambo kakor zahteva NATO in v poročilu ne pozivamo k oblikovanju evropske vojske, ampak de facto pri odstavkih 118, 119 in 120 pozivamo prav k temu. NATO pa je pomembno zavezništvo, Evropa mora sodelovati z NATO in pri tem bi morali ostati. Hvala lepa. Hvala. Gospod Furla, za minuto izvolite. Hvala lepa. Če želimo sprejeti stališče v zvezi s tem vprašanjem, se moramo vprašati, kakšno Evropo potrebujemo, kakšno Evropo želimo in kako želimo zastaviti sodelovanje na evropski ravni. Odgovor je preprost. Evropa mora, mora biti močna. Evropa ne sme biti odvisna od tretjih držav. Evropa lahko poskrbi sama zase. In poskrbeti moramo, da nobena tretja država ne bo mogla ogrožati Evrope. Ne z valovi migrantov niti kakorkoli drugače. Potrebujemo Evropo, kjer bo vsaka država članica, tudi najmanjša, imela svoj glas. In v postopku odločanja morajo sodelovati vsi. To je Evropa, ki jo potrebujemo in za to Evropo si moramo prizadevati. To mora biti naša skupna prihodnost. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa gospod Karas. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča gospod podpredsednik Borel. Slika pove več kot tisoč besed. Ko smo govorili o Iraku in Iranu, smo videli, da ste sedeli na strani komisije. In v tej razpravi, ko govorimo o skupni varnostni in obramni politiki, pa ste zamenjali mesto. In to kaže, da nimamo skupne varnostne in obramne politike. In ta podoba, ta slika kaže na razkol. In če smo razklani, nismo verodostojni. Če smo razklani, ne moremo ukrepati, ne moremo delovati. Želimo si, da bi vi zastopali Evropsko unijo na mednarodni ravni in Evropa mora biti sposobna ukrepati na mednarodnih političnih odreh, zato potrebujemo skupno varnostno in obramno politiko in lepo prosim, da bi končno imeli varnostno unijo, obramno unijo in politično unijo. Pri tem igrate vi zelo pomembno vlogo. Lepo prosim, da nehajte izvajati to igro menjavanja sedežev in stolov, ostanite pri eni rešitvi in tako boste imeli več vpliva. Hvala, zdaj pa gospod Kristoforo. Izvolite, potem pa sledi postopek pritegnite pozornost predsedujoče. Hvala. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čestitke poročevalcema, gospodu McAllisterju, gospodu Donžonu to sta bili odlični poročili. Skupna varnostna in obramna politika v Evropski uniji je velik izziv. Vendar gre tudi za nekaj zelo pomembnega. Ta vprašanja bi morali imeti rešena že včeraj. Tako pomembno je vse skupaj. Zaščititi želimo svoje meje izpolniti želimo obljubo do državljanov da jih bomo zaščitili če želimo izpolniti vse te naloge moramo zagotoviti ustrezna finančna sredstva če bi imeli ustrezno obrambno politiko turki nikoli ne bi napadli sirije ali libije nikoli ne bi okupirali cipra niti ne bi kršili ekskluzivnega ekonomskega območja ciprusa, eh, cipra potrebujemo torej ustrezno politiko na tem področju in gospod borrell lepo bi bilo če bi države članice sprejemale odločitve v okviru solidarnosti dejati bi morali da se bo ukrepalo takoj ko se krši ozemeljska celovitost kakšne države članice. Hvala Virkunen, Maurides, Tomašič, Demirel in drugi. Gospa Virkunen pa dobi prva besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V zadnjih letih smo na področju skupne zunanje in varnostne politike dosegli veliko napredka. Vendar, če želimo biti vredostojni, močni in združeni, potem bi morali biti še bolj združeni in hitrejši v odzivih. Z načelom soglasja vse skupaj ne bo delovalo. Zato podpiram predlog odbora AFED, da bi imeli glasovanje s kvalificirano večino pri zadevah, ki so vključene v poročilo, naprimer civilna zaščita človekove pravice in tako naprej. To so vprašanja, ki bi jih lahko obravnavali na tak način. Voditelji držav in vlad bi lahko sprejemali odločitve tako hitreje, lahko bi bili bolj verodostojni in tudi na mednarodnih odrih bi dosegli več. Hvala. Yeah, you were asking for the floor. Gospod Maurides, hvala. Hvala obema poročevalcema za odlični poročili. SZVP in SVOP. No, pred nekaj leti bi bila to ambiciozna teorija. Ampak danes so okoliščine drugačne, zato lahko razmišljamo o tem, da bi imeli robustno gospodarstvo in da bi zagotovili, da se spoštuje mednarodno pravo. Ampak brez varne oskrbe za energijo smo izpostavljeni številnim grožnjam, Z energijo se lahko zaščitimo tudi pred vojaškimi grožnjami. Ne gre pa samo za to, da bi mi želeli zagotoviti obramne zmogljivosti. Ampak pogledajte, dokler bo Erdogan naš partner, bomo to obžalovali. Poglejte, Cipr, Egejsko morje, vzhodni Mediteran oziroma sredozemlje. Odgovor na te probleme je vedno enak. To je turčija zdaj pa ruža tomašič Godišnje izvješće o provedbi Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obramne politike znova vsebuje delo o Zahodnem Balkanu, v katerem se povdarja pomen tega dela Evrope za varnost in stabilnost Evropske unije. Prav tako se povdarja, da potrebujemo močnejši angažma unije, med drugim tudi s pomočjo Evro misij Evropske unije. Lahko se strinjam, da je mir in stabilnost v našem neposrednem sosedstvu prioriteta, tako za Hrvaško kot za celotno Evropsko unijo. Vendar se mi zdi, da do resnih premikov v državah tako imenovanega Zahodnega Balkana ne bo prišlo, če bomo podpirali avtokratske vodje, kot se to dogaja v Srbiji, ali če bomo zanemarjali sistematično kršitev političnih pravic hrvaškega naroda, kot se dogaja v Bosni in Hercegovini. Unija lahko doprinese k napredovanju teh držav in izboljšanju odnosov v tem delu Evrope, vendar si ne smemo zatiskati oči pred težavami. Treba se z njimi soočiti in aktivno delati na tem, da bodo težave odpravljeni. Hvala. Odpravljeni, hvala. Sedaj pa gospod Dali. Hvala za besedo, gospa predsedojoča. Sama ne morem podpreti izvajanje peska. Poleg tega se tudi ne strinjam, da se to tudi umeni v samih pogodbah. O tem smo morali kar dvakrat glasovati na Irskem. Skupna zunanja in varnostna politika je tudi zelo obremenila naše delo na Irskem in mi bomo proti temu, da se preide na kvalificirano večino na področju skupne varnostne in obrambne politike. Nočemo militarizacije naše vojske, nočemo takšne Evropske unije. Dobro vem, da sedaj Francija straja pri pesku, pa tudi ostale države članice. 13 projektov, ki so bili odobreni v okviru peska, so francoski. Dobro, lahko se oborožimo, ampak pri tem bomo tudi pozabili pokojnine in seveda Francija je to tudi storila. Mislim, da poročilo tudi mora omeniti listino Združenih narodov in zlasti člen 2.4, ki govori o miru in se, da moramo biti miri. Najlepša hvala. Hvala za besedo, gospa predsedojoča. Seveda omenjate oboroževanje PESCO, pa tudi Evropski sklad za obrambo. To so določene naslovnice in seveda dejstvo je, da bomo za to morali porabiti ogromno denarja, dobili pa ga bomo iz skladov za kohezijo. Ja, dragi kolegi in drage kolegice, res je, sa me svetovne razmere so se zaustrile in v zvezi s tem imamo tudi številna poročila. Mislim, da bi bilo svetu klinsko, če bi se sedaj začela Evropska unija preveč mešavati v te mednarodne razmere, ker vsi vemo, da določene države članice izvažajo svoje orožje, zlasti v tiste države, v katerih je prišlo do številnih vojaških spopadov. Prosim, da prenehajmo s tem, da Evropska unija postane nek neka vojaška unija. Mislim, da je treba končati z oboroževalnimi sporazumi. To bo skupna varnostna politika, ne to, kar ste vi počeli. To je sod smotnika. Sedaj pa bom dala besedo še visokemu predstavniku. Izvolite, gospod Borel. Hvala za besedo. Dobro dobil sem navodila, vem, da se tukaj eh, marsikaj spremeni in da se svet obrača in spremenja. Hvala za obe poročili. Mislim, da gre za zanimiva prispevka k velike razprave na področju zunanje in varnostne politike v Evropski uniji. Nekde, nekdo je rekel, da sem prej sedel tam, zdaj pa tukaj, da sem zamenjal mesto. Da, drži. Tam sedi komisija, tukaj pa je svet. In dobro, veste, da je visoki predstavnik ob enem nekdo, ki predstavlja svet in komisijo. Dokler je tako, bom pač menjaval mesto. Če želite, da ne bo več tako, pa bo treba spremeniti pogodbo. Upam, da se ne bomo tega lotili nocoj, zato ker bomo za to potrebovali kar nekaj časa. Ne razumem nekaterih poslancev, ki se bojijo, da bomo zgradili neko pošast, ki bo v rokah multinacionalk ali pa da bomo padli v federalistične vode poslušajte. Dan danes je pač tako, da imamo komisijo, ki je skupnostni organ, ampak nima pristojnosti na področju zunanje in obramne politike. Nima pristojnosti. Zakaj smo torej oblikovali obramno unijo, če nima komisija pristojnosti na tem področju? Tako to bi se lahko vprašali. Obramna unija nima veze z obramno politiko, ampak z obramno industrijo. Osnova za obramno politiko je obramna industrija, seveda, ampak to sta dve ločeni vprašanje. Torej, dan danes živimo v svetu, kjer svet, oziroma svet o zunanje političnih vprašanjih odloča z soglasjem. Ne vem, ali lahko zdaj tukaj govorimo o federalizmu. Obramna politika je tako pač zastavljena. Ne razumem strahu, ki ga imajo nekateri, ki pravijo, da bomo padli v črno luknjo federalizma. Daleč stran od tega smo. Evropska unija, po mojem mnenju, mora poglobiti in razširiti svoje zmožnosti ukrepanja po svetu. V to res verjamem. Med evropskimi poslanci so tudi nekateri, ki menijo drugače. Jaz v to verjamem in to mnenje sem zastopal tudi takrat, ko sem kandidiral za to mesto. Mislim, da bi mi, evropejci, morali biti sposobni ukrepati bolj odločno na svetu. Zato moramo imeti neko skupno politiko, ampak skupna politika ne pomeni enotna politika. Spomnite se, da smo imeli včasih denar, ki je bil skupen, pa ni bil enak povsod. Vsaka država je nekaj časa imela še vedno svojo valuto. Ponekod smo sodelovali, ponekod pa ne. Koliko držav je potem prešlo na enotno valuto in koliko časa je to trajalo? 20 let? No, več kot 20 let. No, denar je pa vseeno simbol suverenosti ampak ni najmočnejši simbol. Obramna, mir, zastopanje interesov po svetu, no to pa je že bližje suverenosti. Zato ni presenetljivo, da pri prehodu iz skupne politike na politiko soglasja potrebujemo nekaj več časa. to je zadeva, ki je zelo pomembna. Ampak poglejmo si vprašanje Libije. Takoj se pojavijo nacionalna vprašanja, ki vplivajo na naše odgovore in to je naša pomankljivost. Dolga pot nas še čaka, ampak jaz mislim, da moramo oblikovati skupne zmogljivosti, zato da bomo v prihodnosti imeli zmožnost odločanja ne s soglasjem, ampak s kvalificirano večino. In v tem poročilu je predstavljena pot, kako bi lahko tako daleč prišli. Z vsemi težavami, ki jih bomo imeli na poti, hvala, hvala poročevalcema in eh, upam, da bomo imeli priložnost o tem govoriti še več, kajti prihodnost Evrope bo odvisna od tega, ali je sposobna ukrepati po svetu. Ne moremo pričakovati, da bomo vse probleme rešili znotraj naših meja ne ukrepati bomo morali tudi na mednarodnih političnih odrih pri vseh vprašanjih migracije podnebne spremembe tam danes je vse geopolitično vse je geopolitično in če želimo biti geopolitični akter potrebujemo vojaške zmogljivosti potrebujemo diplomatske zmogljivosti in na teh področjih moramo biti res močni pogosto pravimo, da se moramo odločiti, ali bomo akter ali pa stoični opazovalec. Jaz mislim, da je bolje, če smo akter. No, odločiti pa se moramo, kakšna bo identiteta tega akterja in pri poročilih kot sta ti dve lahko govorimo o teh eksistencialnih vprašanjih za prihodnost Evrope. Hvala lepa, hvala vsem poslancem, hvala vsem poslancem, ki so sodelovali v razpravi, hvala gospa predsedujoča. Škoda, da poslancev ni več, ki bi jih zanimala ta tema, kajti ta tema je vseeno zelo pomembna. Hvala, da ste ostali tako pozno z nami. Hvala, da sledite tej zanimivi razpravi, kajti ta razprava bo res odločujoča za nas in za našo družbo v tem težavnem svetu. Hvala. Najlepša hvala, visoki predstavnik. Rada bi se zahvalila tudi obema poročevalcema. Sedaj pa bom dala seveda besedo še gospodu McAllisterju. Hvala za besedo, gospa predsedujoča, dragi kolegi, drage kolegice, gospe in gospodje. Gospod Borel je pravkar spregovoril o različnih vprašanjih. Ja, malo zamujamo z našo razpravo, zato bom zelo kratek in jedrnat. Vsem bi se rad zahvalil za vaše komentarje. Hvala za to odprto in iskreno razpravo. Res sem tudi vesel, da večina podpira močnejšo skupno zunanjo in varnostno politiko, res da nas čaka še ogromno dela, zlasti kar zadeva večletni finančni okvir. Ta pogajanja bodo zelo težavna in gospod Borrell v tem okviru moramo zagotoviti ne samo finančna sredstva, ampak tudi skladnost, pa tudi prožnost naših zunanih finančnih inštrumentov. Na koncu pa bi se rad zahvalil tudi gospodu Borelu, ki je z nami ob tej pozni uri. Že kar nekaj časa je z nami in se mi je tudi izkazal veliko spoštovanje do Evropskega parlamenta. Sedaj pa gospod Anžan, izvolite. Hvala, hvala vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali v tej razpravi. Veliko zanimivih prispevkov smo slišali. Nekateri, nažalost, poskušajo vedno obozarjati nas, ampak eh, najni poročili nista ideološki, ampak sta praktični opisujemo pač realnost, v kateri živimo. Svet je nevaren in Evropa mora odigrati svojo vlogo tudi na vojaški ravni. Ko slišim, da nekateri kritizirajo militarizacijo Evrope, to ni res. Nekateri so dejali, da bi morali na področju skupne zunanje in varnostne politike uravnotežiti civilno in vojaško razsežnost, bi morali veliko več ukrepati na vojaški ravni. Dan danes smo aktivni predvsej, predvsem na civilni ravni. Pri skupni varnostni in obramni politiki imamo zdaj 11 civilnih operacij in 5 vojaških. Jaz imam svoje prepričanja v zvezi s to temo, ampak seveda to temelji na mojem dojemanju realnosti, ampak povsod vidim, da je potrebna Evropa. Evropa v obliki komisije, skupnih vojaških sil, sveta, držav članic, kakorkoli že, ampak potrebujemo Evropo. Nekateri se sprašujejo, zakaj se ločujemo od NATO, ampak nihče ne zagovarja, da bi se ločili od NATO na področju varnostnih vprašanj. Ampak pri nekaterih vprašanjih NATO pač ne želi ukrepati. Na začetku tedna je Trump dejal, da se bodo ameriške vojaške sile umaknile iz Afrike, iz Somalije, Malija in Nigra. No, kako bomo potem ukrepali. Mi moramo imeti tudi svoje zmogljivosti. Obstajajo pač določene deli sveta, kjer nimamo enakih prednostnih nalog. To ne pomeni, da nismo zavezniki, to ne pomeni, da ne sodelujemo pri veliki večini vprašanj. To pomeni samo, da mora Evropska unija in Evropa biti sposobna zagovarjati in braniti svoje interese, če imajo drugi drugačno mnenje. Ne želimo izginiti iz geopolitičnega zemljevida, pač prevzeti moramo svoj del odgovornosti. To je vse. Najlepša hvala obima poročevalcema, s tem bom tudi zaključila to razpravo. Glasovanje pa bo potekalo jutri. Preden pa da nadaljujemo z našim delom in si, sicer o razmerah v Libiji, bi vam želela tudi povedati še naslednje. gre za imenovanja v odborih, prišlo je do določenih odločitev, vse je tudi zapisano v današnji zapisnik in te odločitve, ki so bile danes sprijete, so začele danes tudi veljati, gre pa za imenovanja članov odbore. Še enkrat najlepša hvala za celotno razpravo. Rada bi se zahvalila obema poročevalcema. Sedaj si bomo vzeli petminutni odmor, tako da se lahko malo spočijete. Nadaljevali bomo čez pet minut.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 dvorano lahko dobite še dodatne informacije glede te nove metode prijavljanja. Najprej bom dala besedo gospodu Borelu, sledi mu gospod McAllister in kasneje še Kati Piri za socialiste. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Dragi kolegi, drage kolegice, razmere v Libiji so se poslabšale. V naslednjih dneh bomo morda uzrli še kakšno upanje, ampak če sem čisto pošten, smo od božiča pri čari zaostrovanju razmer in spopadu prišlo je tudi do bombardiranja civilnih objektov. 30 vojakov je bilo tudi ubitih v vojaški šoli v prestolnici Libije. Evropska unija je obsodila vse te napade, ampak ne moremo vsak dan samo obsojati, kajti sami stroški vojne so sedaj tako veliki, da jih ne moremo samo obsojati. Razmere so se poslabšale v zadnjih letih. Moram tudi povedati, da je v Libiji ogromno število notranje razseljenih državljanov. Prej sem že omenil vse te številke, na tisoče državljanov je bilo ubitih, poleg tega je prišlo tudi